Uh, no, veseli smo, da Jeffrey ne more čakati na naslednje poteze na področju evropske zunanje politike. Tako. Dame in gospodje, pa začnimo. Prehajam k. No, no, počakajmo malo.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 Gospod poročevalec, želite še kaj dodati? Ja, gospod Petrle. Much, uh, Chairman, uh... Hvala lepa. Gospod predsednik, veseli me, da smo se dogovorili glede usmeritve v tem poročilu, kar odraža tudi seznam za glasovanje. Povedati moram, da ne podpiram nobenih novih predlogov sprememb, kar zadeva ženske za tolažbo, mislim, da je bila izjava premijeja Abeja na to temo zelo jasna. Torej, mislim, da ni nobene potrebe, da eh, spreminjamo to točko. Držati se moramo osmeritve, ki smo jo že sprejeli in usmeriti se moramo v eh, prihodnost, ne pa da se ukvarjamo z zadevami iz preteklosti. To je moje stališče. Hvala lepa. Najlepša hvala. Bomo začeli. Predlog spremembe 13. Za proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 skupaj z ustnim predlogom spremembe 3 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj prehajamo k predlogu spremembe 19 za,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 proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 29 za, proti, vzdržani, sprejeto 31 za, proti, vzdržani, sprejeto 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 33 za, proti, vzdržani, sprejeto 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, 42 in 30 se pripravlja predsednik za, proti vzdržani, zavrnjena, 43 za, proti vzdržani, sprejeto, 44 za, proti vzdržani, sprejeto, ustni predlog spremembe 8 za, proti vzdržani, sprejeto, 45 za, proti vzdržani, sprejeto. 46 za, proti vzdržani, sprejeto. 3 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 7 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 9 za, proti vzdržanje sprejeto, deset za. Ne, je brezpredmeten, kompromisni predlog ena za, proti vzdržanje sprejeto, ena za, proti vzdržanje zavrnjeno, dva za, proti vzdržanje sprejeto. In sedaj elektronsko končno glasovanje o poročilu. Glasujemo. You don't. I have one. one more here. You're in favour? Uh, um, ja, Konec glasovanja. Poročilo je z 46 glasovi oziroma 47 glasovi eh, sprejeta, eh, nič glasov proti, devet vzdržanih. Eskrene čestitke, gospod poročevalec. Yeah, exactly. Sedaj pa prehajamo k okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo. Elektronsko glasovanje glasujemo. Absolutno izkrišljivo. Konec glasovanja. Čestitke poročevalcu. Na ugotoviti moram, da je ta rezultat še veliko boljši kot tisti pri referendumu na Krimu. Soglasno sprejeto. Iskrene čestitke, kolega Lisek. Sedaj pa 12. točka. Primer magnitski. Želi še kdo kaj pripomniti? Poročevalka, ne? Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani zavrnjeno, 7 za proti vzdržani sprejeta, 8 za, proti vzdržani sprejeta. 10 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeta, drugi del za, proti vzdržani zavrnjena. 11. Gre za jezikovno vprašanje, torej o tem ni potrebno glasovati 12, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto, 48. Ne, 49. Kolega Protasijevič. 49 za proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto in še elektronsko končno glasovanje glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 53 gegen. 53 za, 1 proti, 2 vzdržana, sprejeto, iskrene čestitke. Gospe Ojuland. Sedaj pa prehajamo k 13. točki dnevnega reda. Gre za Združene narode. Poročevalec je Graf Lambsdorff. Je tukaj? Ne. No, nekje druge povzroča nejevoljo. Kdo ga zastopa? Gospa Nejc? Ne. Potem pa izhajamo iz tega, da je graf Lambsdorff z nami prisoten v duhu. Kompromisni predlog A. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeta. 11 za. Proti vzdržani. Sprejeta. 13. Enajst, želite preveriti? No, z veseljem. Enajst, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Ja. Kdo je želel to preveriti? Dobro jutro. Sprejeto. 13 da. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Socialisti namreč niso glasovali. Kata, Richard. No, mislim, o tem, kaj, o čemer se pogovarjamo v spalnici, se ne moramo pogovarjati tukaj. Šestintrideset proti enaindvajset sprejeto. Richard eh, zastopa tudi tiste, ki pravijo, da je potrebno dvojno veselje najprej dati obljubo, potem pa se je tudi držati. 12 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog B za, proti vzdržani sprejeto. 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog C za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog D za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog E za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 v dveh delih, prvih del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjena. 45. Kdo je za prvi del? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del? Za? Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog F. Za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog G. Za? Proti vzdržani sprejeto ne. Smo pri kompromisnem predlogu G. 49 šele sledi. Dobro jutro. Kompromisni predlog G za proti vzdržani sprejeto. 48 za proti vzdržani sprejeto. 49 za proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani sprejeto. 51 za proti vzdržanje je sprejeta, 52 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog H za, proti vzdržanje sprejeto. In sedaj smo pri predlogu spremembe 55 pri drugem delu. Za, proti vzdržanje sprejeto. 57 za, proti vzdržanje sprejeto kompromisni predlog I za Žani sprejeto. Predlog sprejem 59 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog J za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti zdržani sprejeta. Postopkovno vprašanje, gospod predsednik. Gospod Tanev žal ni vključil mikrofona, zato ga tolmači ne kličemo. Ne o tem smo glasovali, odgovarja predsednik. In sicer smo ta predlog sprejeli. Dobro jutro. We have to check now. 64. 64 sedaj preverjamo. Yes, Konec glasovanja. 35 za, 21 proti sprejeto. 65 za proti vzdržani sprejeto. 66 za, proti vzdržani sprejeto. Liberalci so glasovali za. Ne, oziroma za za in za proti. 66, konec glasovanja. 30 za, 25 proti. Sprejeta. 67 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog K za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 69 za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog L za, proti vzdržani sprejeto, Predlog spremembe 75 za, proti vzdržani sprejeto, 76 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog M za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 79 za, proti vzdržani sprejeto. 81 za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani. Mislim, da je bilo to sprejeto. Želite, da preverimo? Ni štiri za. Tri je bil sprejet. Štiri za. Proti vzdržani sprejeta. Pet za. Proti vzdržani sprejeto. Šest za. Proti vzdržani sprejeto. Ena za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. DV1, ne, DV2 za. Ne, ne moremo glasovati v sklopu, kaj te stališče moje skupine se razlikuje pri posameznih predlogih sprememb. DV2 za proti vzdržani sprejeto. DV6 za proti vzdržani sprejeto. 9, 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 9, 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 9, 11 za, proti, liberalci spohač ne glasujejo, 9, 11 za, proti vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Naslednji viski bo plačal kolega Petrle. DV11. Konec glasovanja. 36 proti 21 sprejeto. DV12 za, proti vzdržanje sprejeto. DV13 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje zavrnjeno. Deve 16 za proti vzdržani. Deve 16. Kdo je za? Proti. Mislim, da je bilo to sprejeto. Deve 17 za proti vzdržani zavrnjeno. Deve. Deve 17, če želite preveriti elektronsko glasovanje, glasujemo. Katalina. Die ja, Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 21 proti 36 zavrnjeno. 9.19 za. Proti vzdržanje sprejeto. Sedaj smo pri 9.21 za. Proti vzdržanje sprejeto. 9.22 za. Proti vzdržanje sprejeto. In sedaj še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 14. Tako. Konec glasovanja. Graf Lambsdorff je že odpotoval. 46 za, 7 proti, 2 vzdržana. Iskrene čestitke. S tem prehajamo k poročilu na temo protokola o stabilizacijsko pridružitvenem sporazumu z Republiko Črnogoro. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 49 za, nič proti, nič vzdržanih. Iskrene čestitke. Tudi našim hrvaškim prijateljem. S tem prehajamo k 15. točki. Iran. Priporočilo. Predlog spremembe 42 za, proti vzdržani sprejeta. 43 za, proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 26 proti 26 zavrnjeno. 44 za, proti vzdržani zavrnjeno. 45 za. Fimul... 45 dafür. 45 za, proti vzdržani zavrnjeno. 46 za, proti vzdržani zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani sprejeta. Večina poslancev je to že podpisala, ampak želite to preveriti. Konec glasovanja. Ja, prav ste imeli 26 proti 26 zavrnjeno.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 prejeto. Sedemindvajset za, petindvajset proti. Pri katerem predlogu spremembe smo? Devetinštirideset, aha, petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Elektronsko glasovanje. Mi smo z enim funkcijo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke iranski pogajalski delegaciji glede na sprejetje tega predloga spremembe. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za proti, vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Auch mit 27 zu 26. 27 proti 26. Sprejeta. Sedaj bom pa glasoval proti poročilu, pravi predsednik. Kompromisni predlog ena za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog dva za, proti vzdržani sprejeto. 73 za, proti vzdržani zavrnjeno. 74 za, 74 za, proti, vzdržani, sprejeto, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 87. Za. Proti vzdržanje sprejeto. 89 za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 4 za. Proti vzdržanje sprejeto. 97 za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. O kompromisnem predlogu 5. Konec glasovanja. Sprejeto 26 proti 25. 107. Ne vem, kakšni kompromisi so to, ki so sprejeti z enim glasom večine. 107 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Rezultat je bil nejasen. Elektronsko glasovanje torej. V predlogu spremembe 111, konec glasovanja. 26 proti 26 zavrnjeno. 112 za proti vzdržani zavrnjeno oziroma sprejeta. Je bilo zavrnjeno? bomo preverili. 112 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno 113 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto, 114 ne, ne 122 za proti vzdržani. Brez ustnega predloga spremembe. Samo 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto štiriindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog osem za, proti, vzdržani, sprejeto. devet za. Gospod Kelam. Gospod Salafranka žal govori po telefonu in ni izključil svojega mikrofona. V eh, tem predlogu spremembe bi morali ločeno glasovati, kaj ti ni vključen kompromisni predlog. Gospa poročevalka, ali imate pomisleke? Hvala predlog spremembe 140 je zajet v kompromisu. Tukaj eh, eh, gre namreč za številko izvajanja, eh, dajo pa tudi eh, drugi predlogi sprememb, navajajo številke eh, v zvezi z Iranom. In eh, pri tem kompromisu gre za eh, visoko število izvedb. Eh, ni, eh, namreč nobene točne številke glede tega, zato se nam zdi bolje vključiti to številko. Ne, sicer bi morali glasovati o vsakem posameznem amandmaju, ki navaja številke. Zato smo vključili to okvirno številko. Gospod predsednik, sekretarjat nam je dal eh, glasovalni seznam in ta predlog spremembe ni vključen če bi glasovali o tem, potem bi drugi predlogi sprememb eh, postali brezpredmetni. Eh, zato moramo glasovati posebej. Na no glasovalnem seznamu eh, je napaka. 140 predlog spremembe ni vključen na seznamu, ampak vsebinsko pa je zajet. Eh, res je, da eh, številke 140 ni, to je bila napaka, ampak eh, kar zadeva vsebino, pa je vključen. Ta predlog spremembe govori o visokem številu izvajanja oziroma izvedb. 127. Mm, predlog spremembe navaja eno številko, potem 125. predlog spremembe tudi navaja številko in najbolj koherentno je, da se govori o uh, visok, ki stopni izvajanja oziroma visokem številu izvedb. In to je zajeto. Herr Kelem. Gospod Kelem. Hvala lepa. Ne strinjam se z poročevalko. Kaj ti pomen tega predloga spremembe je, da sprožimo alarm med tem, eh, ko kompromisni predlog eh, predlaga iranskim oblastem le, da posvetijo pozornost temu področju. Gre za število oseb, eh, ki je bilo obsojenih na smrtno kazen in pri katerih je bila smrtna kazen tudi izvršena. Es ist denn eine Möglichkeit? Es sind ja einige. Ja, tu mislim, da je prisotna dodatna vsebina. Amnesty International eh, in pa Združeni narodi so tukaj eh, izpostavljeni in eh, gre za veliko zaskrbljenost. Ali bi lahko obdržali visoko število, kot je zapisano v kompromisu, in potem ločeno glasovali, ali bi vključili te druge dele, ker je zapisano Expresses Alarm in potem sta navedeni organizaciji Amnesty International in pa United Nations. Ali bi sledili poročevalki, kar zadeva številke, kar pa zadeva vsebino, bi lahko ločeno glasovali. Mislim, da bi to bil edini pravičen pristop. Gospa Muniz, kot poročevalka, izvolite. Hvala, predsednik. Hvala za ta predlog lahko bi nadomestili eh, to v kompromisu tam, kjer je že zapisano express continued eh, grave concern, torej eh, velike skrbi. To je predlagano v kompromisu. Lahko zapišemo tudi, da izražamo neke vrste alarm zaradi teh izvršitev smrtnih kazni. Na, ta stavek ni vključen v kompromis. Zato se bom odločil takole. Tam, kjer je zapisano great number, visoka številka oziroma high number, to bomo vključili. Vključili bomo oziroma črtali bomo številke iz predloga Kelam in glasovali o vsem drugem, kar se še razlikuje od kompromisa. Potem pa bomo to vse skupaj jezikovno prilagodili. Se strinjamo? kdo je v tem smislu za predlog spremembe Kelam. Proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Včasih bi morali biti tudi poročevalci prijazni do drugih. No, no, sorry, I've made a mistake. The Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Brez številk. Sprejeli pa smo vse ostalo. Kompromisni predlog devica. Proti vzdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 156 za. Proti 145. Tukaj gre za povsem isto zgodbo. ELS ne sprejema, da je ta predlog spremembe vključen v kompromis. Ta predlog spremembe ni vključen v kompromis, ni vključen. Glasovati bomo morali o 145. Gospa Muniz. No- Hvala, predsednik. Eh, eh, zaradi mene lahko glasujemo o vsakem posebej. Eh, mm, o tem kompromisu smo se dogovorili z ELS in z drugimi skupinami, ampak na glasovalnem seznamu, ki ga je pripravil sekretarjet, je zapisano naslednje. Eh, to postane brezpredmetno, če je sprejet deveti kompromis. In ta kompromis je bil sprejet. Zato se ne moremo kar zdaj odločiti, eh, kateri predlogi spremem so zajeti v kompromisih. O tem smo govorili prej. Se. Opravičujem. To je seznam, ki ga pripravi sekretarjat. Eh, končno odločitev pa sprejme predsednik med glasovanjem. Gre za to, da bi naj Iran takoj zagotovil poseben vizum za eh, poročevalca eh, Združenih narodov in eh, to v kompromis ni vključeno. In ne vem, zakaj bi nasprotovali temu, da bi imel posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice pravico, da dobi ta poseben vizum, gospod Salafranka. E, Gospod predsednik, sekretarat je poslal mail političnim skupinam, v katerem piše, da ta predlog spremembe ni pokrit in da je treba o njem glasovati. Eh, tukaj moramo biti resni, resni moramo biti glede odločitev sekretarjata. Prej je prišlo do napake in ta predlog spremembe ni pokrit. Zato se torej držimo pravil in pa navodil, ki jih daje sekretarjat. Zato moramo glasovati o tem v poročilu je zapisano, v kompromisnem predlogu namreč. In to ne vključuje predloga spremembe skupine ELS. Tako preprosto je to. To lahko vključimo kot drugi del tega, eh, te izjave the work of the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran and calls on Iran to give an immediate and conditional entry visa to this United Nations Special Rapporteur on human rights in Iran. Tako, to je predlog, torej ELS želi vključiti takojšno dodelitev vizuma za posebnega poročevalca za človekove pravice. Lahko to sprejmemo, ja, pravi gospa Moniz, torej bomo glasovali o predlogu spremembe 145. Kdo je za? Proti? vzdržanje sprejeto. 156 za, proti, vzdržani. Sto šestinpetdeset elektronsko glasovanje glasujemo. mit 28 zu 28 proti 27 sprejeto. Sto je bil ta sprejet. Ne. Potem glasujemo od 157 za. Proti vzdržani. 157 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 158 za proti vzdržani za sprejeto. 159 za, proti vzdržani sprejeto. Potem smo pri 162 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto. 100 za. 69. 169. Ne. 170 za, proti vzdržanje sprejeto. 171 za, proti vzdržanje sprejeto. 172 za, proti vzdržanje sprejeto. 173 za, proti vzdržanje sprejeto. 175 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 176 za, proti vzdržanje 175 želite preveriti. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedemindvajset proti devetindvajset zavrnjeno. Sto šestinsedemdeset za proti devetindvajset vzdržani? Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 proti 30. 177 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 178 za. Ne je brezpredmeten. 12 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani, bomo preverili. Die Abstimmung ist Konec glasovanja. 30 proti 26 sprejeta. petnajst smo sprejeli, torej bomo sedaj glasovali o drugem delu predloga spremembe šestnajst. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. osemnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devetnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. Ja, ne. Ja, moramo glasovati. 20 za. Proti. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto za 29 proti 26. 21. Ta je brezpredmeten. 22 tudi se mi zdi. 23 za. Proti. Vzdržanje. Bomo preverili. konec glasovanja. 31 proti 25, sprejeto. 27 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti z veseljem. 36 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 26 proti 31 zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto. 41 za, proti vzdržani zavrnjeno. 1 za, želite preveriti. 41 za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 proti 36 zavrnjeno. Socialiste pa prosim, da v prihodne zahtevajo preverjanje poslanci, ne pa drugi sodelavci. Ena. Za. Proti vzdržani sprejeto, dva za, proti vzdržanje sprejeto, tri za, proti vzdržanje sprejeto, štiri za, proti vzdržanje sprejeto. Sedem za, proti vzdržanje sprejeto, osem za, proti vzdržanje sprejeto, devet za, proti vzdržanje zavrnjeno, enajst za, proti vzdržanje sprejeto in sedaj končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Poročilo je s 25 glasovi za in 30 glasovi proti zavrnjeno. Mr. Šake? Gospo, gospa Šake bi rada besedo in gospa Šake. Hvala lepa. Želela sem spregovoriti, ko smo začeli spreminjati predloge sprememb eh, tukaj na glasovanju. Ali se kolegi eh, zavedajo, da se te seje prenašajo prek spleta? in da so močno politično obarvane. Eh, zelo rada bi slišala pojasnilo, zakaj so določeni glasovali proti, kajti eh, ta parlament nima enotne izjave glede odnosa do Irana in to eh, je res črna točka v teku našega sklica. Tudi v Siriji Iran igra zelo negativno vlogo. Podali smo predloge glede konstruktivnega pristopa Evropske unije, ki presega zgolj uh, jedrsko vprašanje. Ne vem, zakaj se pogajamo in potem pride do takšnega razvoja. Mislim, da je to napačno znamenje ob napačnem trenutku. Nimam odgovora na to, prosil sem sicer za odzive, ampak schriftliche Erklärung ab, warum ich dagegen gestimmt habe. Das ist unter anderem der Antrag. Sam lahko Ernst. Lahko razložim, eh, zakaj sem glasoval proti. Iran ni na Bližnjem vzhodu. Eh, želimo pa Bližnji vzhod brez eh, jedrskega orožja. tukaj eh, bi bilo, kot da bi se ukvarjali z eh, nečim, kar sploh ne zadeva Iran. Kot da bi Iran eh, samo hvalili. Mislim, da to poročilo ni bilo dobro. Iz tega razloga sem osebno glasoval proti. Ampak to je moje stališče osebno, ne stališče predsednika. To je moje osebno mnenje. Eh, kot sem že povedal, gospod Howitt, izvolite. Ne bom uh, dodajal nečesa novega k tej razpravi, kajti s tem bi razpravo samo ponovno odprli. Ampak morda se bodo druge skupine strinjale, da. Eh, bi se mogoče lahko poročevalka sestala eh, s poročevalci v senci in pripravila dodatne kompromise za plenarno zasedanje. Če to besedilo zdaj ni sprejemljivo eh, in ga ne sprejmemo, potem bo to zelo slabo izgledalo. Strinjam se z gospod Šake, da bi bilo zelo slabo znamenje, če pošljemo signal, da se ne moremo dogovoriti. Zato bi se lahko še enkrat sestali. Gospod Salafranka. Hvala mislim, da nismo imeli priložnosti, da bi našli eh, dogovor in soglasje. Eh, poročevalci v senci so delali znotraj političnih skupin, eh, ampak morali bi prepričati tudi druge člane skupine, pa se to ni zgodilo. Predsednik je razložil svoje osebno stališče. Z našega stališča pa sporočilo te resolucije ni bilo uh, dobro. Preveč uh, smo popuščali Iranu, preveč pozitivno je bilo to sporočilo, zato smo zavrnili eh, to resolucijo. Smo pa pripravljeni, kot je povedal gospod Howitt, se še naprej sestajati pred plenarnim zasedanjem, tako da bomo lahko uh, dali neko pozitivno harmonizirano sporočilo. Besedilo, o katerem smo danes glasovali, uh, Eh, pa ni ustrezalo stališče moje skupine in tem parametrom in zato smo uporabili demokratično pravico, da poročilo zavrnemo. Nismo ga mogli podpreti, smo pa pripravljeni eh, predstaviti tudi eh, tiste zadeve, ki so nas motile, tako da to še rešimo in da se zagotovi tudi podpora moje skupine. Ampak to besedilo ni odražalo stališč naše politične skupine in eh, uporabili smo pač pravico, ki jo imamo. To je demokratična pravica v tej hiši. Eh, besedila, kot je bilo izglasovano oziroma kot je bilo pripravljeno, nismo mogli podpreti. Eh, želimo pa pripraviti stališče parlamenta, ki bo odražalo vsa eh, stališča pred plenarnim zasedanjem. Tukaj bomo seveda sodelovali, ampak eh, sodelovanja od nas pri besedilu, kakršno je bilo pripravljeno, ne morete pričakovati. Hvala. Gracias, eh, Gospa Muniz, hvala. Imeli smo številne sestanke s poročevalci v Senci. To je res demokratična pravica vsakega, ampak žal mi je, da gospod Zalevski eh, nikoli ni nič rekel o tem predlogu sprememb, ki je bil tako sporen. Eh, eh, seveda spoštujemo negativni glas skupine ELS. S tem poročilom smo želeli poslati konstruktivno sporočilo Iranu, ne samo glede jedrskega orožja, ampak širše želeli smo izhajati iz, iz volitve eh, zmernega predsednika in pa eh, pozdraviti ženevski sporazum, ki zadeva jedrski program. Poročilo temeli na treh eh, temeljih. Podpiramo ženevski sporazum o jedrskem programu, potem vključenost Irana v regionalne spore o tem smo govorili in pa stališče Evropskega parlamenta oziroma priporočila Evropske unije glede situacije človekovih pravic v Iranu. To so ti trije temeli. In okrog teh eh, temeljev smo izgradili neko soglasje med različnimi političnimi skupinami. Tudi gospod Zalivski iz ELS, s katerim sem se pogovarjala tudi po telefonu še iz Strasbura, eh, se je s tem strinjal. In sama kot poročevalka se strinjam, da bi lahko poiskali kompromis in širše soglasje glede tem, ki skrbijo ELS. Tega sicer niso izrazili med samimi pogajanji, ampak lahko se spet lotimo pogajanj in eh, še enkrat obravnavamo te teme. Hvala. Celo eh, vrsto imen imam še na seznamu, ampak eh, naš gost če čaka. Pomembno je predvsem mnenje koordinatorja. In če se koordinatorji strinjajo, potem lahko odločimo, da končno glasovanje ni bilo izvedeno. In potem lahko skupine še enkrat o tem razpravljajo opovdne in e, mogoče bi lahko vključili predloge sprememb skupine ELS. Če ne, če se koordinatorji ne strinjajo, potem je zadeva s tem zaključena. Se zgodi? Gospod Salafranka. Vamos a ver, señor presidente. Gospod predsednik, mi smo glasovali o tem besedilu, ne moremo reči, da nismo eh, glasovali in zavrnili smo ga. Edino, kar lahko ponudim v imenu svoje skupine in pa tudi druge skupine morajo še povedati svoje mnenje, torej je naslednje. Želimo doseči dogovor in če ga bomo dosegli, Torej, če se bodo strinjale vse politične skupine, lahko besedilo predstavimo na plenarnem zasedanju. Če pa tega dogovora ne bo, ampak ta dogovor mora biti večinski, torej mora vključevati vse skupine. Eh, če ga ne bo, eh, potem eh, pa tega ne bo na plenarnem zasedanju. Sam sem odprt za iskanje dogovora. Če pa ta dogovor ne bo mogoč, potem se bomo morali držati glasovanja, ki smo ga že izvedli. Ne, za plenarno zasedanje moramo poiskati širše soglasje, ne moramo pa se kar obrniti stran in reči, glasovanja sploh ni bilo, kajti bilo je in besedilo je bilo zavrnjeno. Pripravljeni smo poiskati rešitev in kompromisno besedilo, da bomo lahko to besedilo imeli tudi na plenarnem zasedanju. Če bo doseženo tako širše soglasje, potem eh, lahko presežemo ta zastoj, ki, do katerega je zdaj prišlo. Če pa dogovora ne bo, potem pa bomo pač sprejeli rezultat, kakršen je bil dosežen. No, če sem pravilno razumel, potem vam predlagam sledeče. Skupine morajo skušati najti kompromis in predložiti enotno besedilo. 31. marca bomo o tem glasovali. Če ne bo enotnega besedila, potem je zavesa padla ne bomo glasovali o vseh posameznih predlogih sprememb, ampak potrebujemo skupno besedilo vseh poslanskih skupin. Se s tem strinjate? Ja. Potem bomo tako tudi storili, ampak vsi se bomo morali potruditi. To je neobičajen poskus, ampak glede na to, da smo eh, na koncu eh, sklica, eh, bomo lahko o tem še glasovali na drugem aprilskem zasedanju. Torej, gre za poskus. Ampak eh, ta poskus pomeni tudi, da eh, se bomo morali vsi resno usesti za miso. In potem bomo imeli enotno glasovanje o besedilo, ne o posameznih predlogih sprememb. Najlepša hvala. S tem prehajamo gospodu Čersvolskemu. Eh, sveže novice, Ruska duma je glasovala o priključitvi eh, Krima. Glasovali so tudi za to, da eh, prosimo oziroma da oni prosijo ZDA in Evropsko unijo, da vse njihove člane uvrstimo na eh, seznam sankcij. Nažalost imam še druge novice, kajti ruski mediji so danes naznanjili, da predsednik Dume v Pridnestarju zahteva tudi vključitev Pridnestarja v Rusko federacijo. Hvala lepa za te informacije. Uh, I, th I think we have also to say that the legal annexation needs. Eh, zakonita priključitev eh, traja dva do tri mesece. Zato mislim, da je naša naloga, da eh, uporabimo tudi vse diplomatske kanale, ki so na voljo. Okay, then let's wage war.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 Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, mit nami pozdravljam gospoda Ahmada Al-Garbo, predsednika nacionalne koalicije sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil in sicer ob tretji obletnici pričetka sirske revolucije, eh, gre za mirno sirsko revolucijo, s katero je pričela opozicija. Ahmed al-Harba eh, že četrto leto eh, konflikta v Siriji imamo in veseli me, da ste danes z nami in da bomo lahko razpravljali o tem, kaj lahko stori mednarodna skupnost za Eh, iskanje politične rešitve v Siriji. Situacija je ekstremno težavna in možnosti za rešitev so izjemno majhne. Konferenci Ženiva 1 pa tudi Ženiva 2 eh, sta bili neuspešni, vsaj po mojem mnenju, in eh, doslej. Opozicija je bila precej eh, ošibljena in sicer eh, zaradi porazov v spopadih. Kmalo bodo sledile volitve, ne vemo, ali bo Asad eh, kandidat. Pravila za predsedniške kandidate pa onemogočajo udeležbo opozicije pri volitvah in to onemogoča tudi miren prehod vsak poziv k volitvam bi eh, lahko predstavljal prelomnico, kaj lahko stori mednarodna skupnost, da bi pomagala pri pogajanjih, kaj lahko storijo združeni narodi, kako prisiliti eh, Alessada, da se ponovno usede za pogajalsko mizo. Gospod Ahmed Al-Harba, beseda je vaša. Uh, صباح الخير uh, شكرا لمن uh, دعا الى هذه الجلسه ل najlepša hvala. Najprej se bom zahvalil organizatorjem, ki so nas povabili na to sejo na temo sirske revolucije. 18. marca 2011 smo bili priča pričetku sirske revolucije. Takrat eh, so otroci odšli na ulice in usklikali sporočila in jih zapisali na eh, stene svojih šol. Bili so priprti in tako se je revolucija v Siriji pričela. Traja pa že zadnje tri leta. Seveda. Dobro, veste, eh, kako obsežna je ta katastrofa in ta tragedija v Siriji. ويرمي عليهم براميل حارقة من السماء في Oblast strelja predstavnike opozicije. Nije ijabije li hal siyasi. Seveda pa upamo, da bomo našli politično rešitev, ki bo omogočila, da bomo šli skozi to tranzicijsko obdobje. Bašar al-Assad žal ni del rešitve. To se je pokazalo v Ženevi, ampak tudi po tem sestanku. Videli smo, da je bilo pobitih več kot 5000 civilistov. In ne moremo si zamisliti pogajanj in tega, da bi bili priča takšnemu sistematičnemu poboju. V Ženevo smo šli potem, ko smo imeli sestanek v Parizu. In seveda smo sprejeli to, da bomo šli v Ženevo. Ampak, če je režim odgovoren za neuspeh v pogajanjih, potem naši prijatelji, naši zavezniki v Evropski uniji, državah članicah, morajo zauzeti stališča. Zato, da se zaščitijo ti civilisti in zato, da imamo vojaško in humanitarno pomoč. Za civili ste. Gospod Lavdar Ibrahimi, poseben odposlanec OZN za Sirijo, je pred tremi dnevi posredoval svoje poročilo o tem in rekel je, da mora biti režim Al-Assada odgovoren za neuspeh pogajanj. Ban Ki-moon, generalni sekretar OZN, je prav tako rekel, da kandidatura Al-Assada za nov mandat predstavlja strenitev vseh možnosti doseganja političnega kompromisa. Danes smo prisotni tu med vami in obveščamo vas sem tam, da boste na tekočem o teh informacijah, o teh podrobnostih. Zato prosimo Evropsko unijo, da nam pomaga s protimisilnim orožjem, zato da bi zaščitili naše prebivalstvo. Seveda vidite, kaj se dogaja v Alepo, imamo bombe ki padajo na tarče, na prebivališča civilistov. Te bombe ubijajo ženske in otroke, ti postajajo brezdomci. Potrebujemo takšno orožje, da bi zaščitili naše prebivalstvo in zato da bi se borili proti te letalskim napadom vojske. Kajti ti vsak dan pobijajo prebivalce. To vidimo humanitarno katastrofo v Siriji. Več kot 200 tisoč mrtvih že imamo. Organizacija Združenih narodov je rekla, da je število razseljenih in beguncev doseglo 9 milijonov. 9 milijonov sirecev imamo. Tretjina sirijskega ozemlja pa je povsem ali deloma uničena. Soočamo se s težavami danes, ko gre za oskrbo ranjencev. Nekatere žrtve so tudi invalidi. Naša sredstva so zelo skromna in seveda se trudimo po najboljših močeh zato, da bi pomagali invalidom in ranjenim. Prav tako delamo znotraj Sirije in skupaj skoriščamo naše vere zato, da lahko služimo Siricem znotraj Sirije. Ampak tragedija ima takšne razsežnosti, da naši viri niso dovolj. Tu gre tudi za humanitarni vidik. O tem govorimo danes in kot veste, so območja v Siriji povsem krožena. To so območja, kjer ni več živil, ni pitne vode, ni zdravil za prebivalstvo. Tisti, ki niso bili ubiti z orožjem v Siriji, so lačni in že na pol mrtvi zaradi tega. Bašar al-Assad je sprejel zakone. Rekel je, da se morajo vsi podvreči njegovemu režimu ali pa bodo umrli od lakote. Takšen je njegov moto danes, v, danes, v 21. stoletju. In kaj nas še lahko ubije? molk mednarodne skupnosti, ko gre za to tragedijo, ko gre za ta zločin proti našemu prebivalstvu. Prav tako bi radi rekli, da vidimo, kakšne so lahko razsežnosti humanitarne pomoči, ampak sedaj prosimo in pozivamo k sprejetju resolucije v organizaciji Združenih narodov po sedmem členu te organizacije, zato da bi lahko identificirali humanitarne vidike, humanitarno pomoč po sedmem poglavju, potrebujemo zavezujoče ukrepe, ki izhajajo iz sedmega poglavja, tako da bi vse vojaške milice, da bi vse tuje oborožene skupine v Siriji zapustile naše ozemlje, da bi jih pozvali k temu, da zapustijo naše ozemlje. Kajti sirijski režim omogoča prihod plačance v Sirijo. Pravzaprav je režim sprejel plačance z Hezbole. Imamo plačance iz Iraka, in imamo tudi plačance iz Irana, iz republikanske garde. Prihaja tudi iz iraške islamske organizacije. Izkušali smo se boriti proti tem organizacijam. To so teroristične organizacije. kajti prejemajo logistično podporo, kar seveda financira režim. Naše sile se že štiri mesece borijo proti tem organizacijam. Alep Idleb smo že osvobodili. Direzor prav tako Borimo se proti tem terorističnim organizacijam, ki prejemajo podporo oblasti. Borimo se proti terorizmu teh organizacij, ki so pridružene Al-Kaidi. Borimo se proti terorizmu Al-Asada in plačancev iz Iraka, iz Irana in iz Hezbole. Res gre za pravo vojno, ki jo vodimo siri proti tam trem skupinam. In reči moram, da moramo imeti pravico do tega, da smo deležni pomoči. Brezpogojno. Potrebujemo vojaško in humanitarno pomoč. Sem smo prišli zato, da vam povemo, kakšne potrebe imamo, da vam rečemo, da bi radi, da Evropska unija pomaga, da nam je ob strani v teh kritičnih trenutkih. V Sirijski nacionalni koaliciji želimo oblikovati demokratično državo, ki temeli na pluralizmu, kjer imamo lahko tudi manjšino, opozicijo, kjer imamo lahko režim, ki ščiti manjšine, ki ščiti ženske, da imamo lahko državo, ki lahko zagotovi svobodo vseh prebivalcev Sirije. Hvala lepa. Thank you very much, uh, Mr. Najlepša hvala, gospod Al-Jabra, za to izjavo tukaj v odboru za zunanje zadeve. Zdaj pa bi rada dal možnost kolegom, da se javijo k besedi. Prvi na vrsti gospod Hawit. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala, gospod Alžarba, da ste prišli tukaj v eh, naš odbor. Prisotni so člani različnih skupin, ki vas želijo pozdraviti. In, uh, ne morem reči, da je bil evropski odziv ali pa mednarodni odziv na krizo zadosten. Eh, to je res, eh, eh, razumemo, pa da vam je treba pomagati, pozdravljamo vas z občutkom solidarnosti. Imam pa tri vprašanja. Pogajanja Ženeva 2. Upali smo, da bodo ta pogajanja uspela zanima me in to zanima tudi kolege, kako eh, ste vi gledali na te pogovore, ali ste imeli kakšno upanje, da bi prišlo do preboja v tem procesu. Zanima nas torej vaš eh, notranji pogled na te pogovore in eh, zakaj pogovori na koncu niso uspeli. Pomembno je, da vas to vprašamo. Druga stvar želimo vas vprašati, kako lahko mi v Evropski uniji podpremo vašo eh, nacionalno koalicijo. Eh, standardna analiza je, da eh, priznamo, da je ena od težav v tem procesu, pa nočem vas osebno kritizirati, torej ena od težav je, da je opozicija zelo razdrobljena. Mm, opozicija tudi ni dovolj koordinirana oziroma ni koordinirana dovolj, da bi lahko prišlo do tranzicije v državi. Eh, to je pač eh, dejstvo, s katerim se morate soočiti vi in vaši kolegi. Morda boste želeli to pokomentirati. Eh, zanima pa me tudi naslednje. Diplomacija, finančna podpora, logistična podpora, usposabljanje in tako naprej. Eh, ali je tega dovolj za vas kot eh, opozicijsko koalicijo? Eh, slišali smo veliko o tem, da Evropska unija ni naredila dovolj, ampak zanima nas, ali smo na tem področju dovolj pomagali zelo iskreni ste bili z nami, ko ste govorili o eh, džihadistih oziroma skupinah povezanih z Al-Kaido. Eh, hvaležen sem vam za to in hvaležni vam bomo eh, za vaše iskrene besede o eh, teh skupinah. Eh, torej, eh, eno skupino, ki krši človekove pravice, potem samo eh, nadomesti druga. Kako bomo zagotovili, da se to ne bo več eh, dogajalo? Kaj delate vi eh, v ta namen? Najlepša hvala za vašo prisotnost in za vaše odgovore. Like... Hvala, gospod Howitt. Gospa Šake, naslednja dobi besedo. Izvolite. Um... Hvala. Pomembno je, da še naprej iščemo rešitve, ne glede na to, kako veliki ziv to predstavlja. Hvaležna sem za priložnost, da smo vam lahko prisluhnili. Zanima me, kaj mislite o možnostih ženevskega procesa in o svoji vlogi oziroma vaši vlogi v njem. Kakšne so možnosti, da ta proces uspe in eh, kako gledate na vlogo Irana pri vsem tem? Nekateri ljudje menijo, da rešitve eh, brez islamistične republike sploh ne more biti. Eh, Iran aktivno podpira borce eh, Hezbolaha in pa Asadovega režima. Zelo bi cenili vaše mnenje v zvezi s tem. Več bi rada slišala tudi o tem, v kakšnem obsegu raste moč džihadistov in eh, teh skupin, pa tudi o napetostih med njimi. Eh, kakšen bo njihov učinek eh, čez nekaj mesecev, zelo jasno nam je, da ne moremo govoriti o enem bloku džihadistov, torej o eni enotni skupini. Nekatere skupine so bolj radikalne in nasilne kot druge. Vse to pa nas seveda zelo skrbi. Dobro razumemo, da so sirci ujeti eh, med eh, nasilnim režimom in pa temi ekstremisti. Eh, in na ta način ne moremo ustvariti demokratične družbe. Torej, to nas zelo skrbi. Evropska unija je bila ena od glavnih prispevnic za humanitarne programe Eh, zelo nas skrbi visoko število sircev, ki so odvisni od eh, te pomoči. Morda lahko spregovorite še o tem, eh, kakšen učinek oziroma vpliv imate na opozicijske sile in kje bi še lahko ukrepali in pomagali. To so torej najpomembnejša vprašanja, ki jih imam, ampak zanima me tudi vse v zvezi s sosednjimi državami in humanitarnim vidikom, kaj lahko naredi Turčija, Libanon, prek teh eh, držav in prek naše humanitarne pomoči eh, bi morda mi lahko še kaj eh, spremenili, lahko bi programe drugače osredotočili, če bi bilo to potrebno. Hvala. Hvala, gospa Šake. Gospod Atkins, zdaj dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi zelo toplo pozdravil gospoda Alžarba. v Veliki Britaniji eh, imamo izraz za zelo eh, diverzificirane oziroma raznolika mnenja in struje. Eh, in zdaj se pojavljajo skrbi med ljudmi, ki bi morali biti vaši zavezniki. Torej, razlike so že znotraj opozicije, kaj šele z zasadovim režimom mislim, da bi morali tukaj zelo odločno nastopati, zelo aktivno bi se morali tega lotiti. Pred kratkim smo opazili, da eh, si Rusija zelo prizadeva za neumešavanje, eh, ko gre za Sirijo. Mm, tudi danes zjutraj smo že slišali, da bi bilo vredno eh, omeniti tukaj tudi kitajsko stališče glede Ukrajine. E, varnostni svet e, ima, v, ima probleme z Rusijo in Kitajsko glede Sirije. E, zanima me, ali ste se pogovarjali že tudi o Kitajski in kitajski vlogi v Siriji če želimo eh, narediti tukaj nek eh, preboj, če želimo pogajanja spraviti naprej, potem eh, moramo najti nek drug način postopanja in mogoče bi Kitajska bila možnost. Hvala, gospod Atkins. Zdaj pa gospod Petering, nekdani predsednik Evropskega parlamenta. Izvolite. Lepša hvala. Hvala lepa, da ste prišli danes k nam in velik vtis je name naredilo to, kar ste povedali. Nobenega dvoma ni, da mora Asadov režim izginiti in da prej miru v Siriji ne bo. Ampak kot je nekdo, nek ruski pisatelj napisal, eh, če nekoga odstraniš, eh, nikoli ne veš, kdo mu bo sledil, oziroma če odstraniš eh, spomenik, ki je nekomu posvečen, nikoli ne veš, eh, kdo bo to osebo nadomestil. Ampak v Asadovem režimu so lahko kristijani razmeroma svobodno živeli v Siriji in ko sem bil v Damasku, eh, sem videl na cerkvi eh, celo osvetljen križ eh, in to se v arabskih državah tako rekoč ne zgodi. Torej moje vprašanje, kaj se bo zgodilo z verskimi manjšinami, z kristijani v Siriji in kako jih boste obravnavali, ko boste zvagali. Eh, seveda vam privoščim zmago, ampak ne želim, da bi zmagali ekstremisti. Kako ocenjujete eh, to situacijo? Severin. Hvala, gospod Petr in gospod Severin. Hvala za vašo predstavitev. Zelo pozorno sem ji prisluhnil. Mislim, da sem eh, pravilno razumev, namreč da menite, da mora končna rešitev biti politična in ne vojaška, da ni vojaške rešitve za to krizo. Želim pa eh, potrditev, ali sem to prav razumel, ali je možna tudi vojaška rešitev, ali pa je eh, izhod samo v politični rešitvi. In če je možna samo politična rešitev, oziroma je to najboljši način, eh, bi bilo moje drugo vprašanje naslednje kakšne politične rešitve si želite, da bo izvedljiva, pravična in tudi trajnostna. Zelo pomembno za nas je, da bi poznali vaše mnenje v zvezi s tem. Zadnja stvar je pa naslednja. Katere so uh, največje ovire, ki še vedno obstajajo in so. Eh, zavrle ženevski proces, da ni prišlo do ustrezne politične rešitve. Najlepša hvala. Hvala, gospod Severin. Gospod Landsbergis pa je zadnji govorec, ki je prosil za besedo. Like, Najlepša hvala za vse podatke in za to izmenjavo mnen. Zanima me, ali se Asadovi eh, režim, Asadov režim oziroma njegovi zločini proti človeštvu že bližajo koncu oziroma eh, je na vidiku kakšna rešitev. Eh, ogromno otrok je bilo ubitih, ogromno ljudi je bilo ubitih. Kje je tukaj mednarodno kazansko sodišče? V varnostnem svetu je prišlo do blokade. Predstavljam pa si, da eh, vsaj opozicija eh, ne more stati križem rok. Kako je to možno? Eh, razumemo, da Rusija tudi zagovarja Asadov režim, ampak Rusija je danes dovolj kompromitirana. Eh, kompromitirana je zaradi svojega novega eh, eh, totalitarizma. Ampak te zločine bi morali obravnavati na sodišču, kemično orožje proti civilistom in otrokom, zločini proti človeštvu. Zakaj se nič ne zgodi na tem področju? Hvala, gospod uh, Landsbergis. Eh, še gospod Tenok bo spregovoril. Hvala. Pred dvema letoma sem tukaj javno uh, predlagal območje, uh, kjer preleti ne bi, bilo, ne bi bili možni. Uh, če bi to naredili na zahodu, potem bi bilo rešenih na tisoče življenj. Uh, to bi bila dobra strategija zahoda. Uh, Moje vprašanje zdaj pa je naslednje. Eh, eh, Rusija eh, je vse bolj imperialistična, vsaj tako se obnaša tudi zaradi udora v Ukrajino. Ali mislite, da bo to vplivalo na način razmišljanja v evropskih prestolnicah ali pa v Washingtonu? ali se bo zmanjšalo uh, rusko podpiranje oziroma ruska podpora Asadu. Uh, potem eh, za ubijanje civilistov se uporabljajo tudi posebne uh, bombe v uh, sodih. To je še posebej krut način napadov na civiliste. Mislim, da bi s politično voljo lahko vzpostavili tako območje, kjer so prepovedani preleti. E, tudi Rusija bi se morala e, zoprstaviti e, Asadovemu režimu. Mogoče bo zdaj prišlo do novega zagona, da se Asada nekako prisili, da se spet usede za pogajalsko mizo. Hvala, gospod Tanok. Zdaj pa gospod Alčarba dobi besedo, da odgovori na vsa zastavljena vprašanja in komentarje kolegov. Eh, Hvala lepa, gospe in gospodje. Zahvaljujem se vsem, ki so zastavili vprašanje. Najprej smo slišali vprašanje glede mednarodnih in evropskih odzivov na sirijsko krizo. Ali so ti odzivi zadostni? Ne, seveda ne. Odzivi niso bili zadostni, vidite lahko namreč, kakšna je razsežnost te humanitarne katastrofe, kakšna je razsežnost potrebne pomoči, kakšna je razsežnost politične in vojaške podpore. Gre za zelo hudo krizo. Vemo, da je Evropska unija seveda zauzemala stališča, ki jih lahko pozdravimo. Po našem mnenju gre za revolucijo osvobajanja gre tudi za revolucijo zvestobe tistih, ki so nam pomagali. Seveda smo hvaležni in zvesti Evropski uniji, ampak vedeti morate, da ni dovolj pomoči. Slišal sem več vprašanj o ženevskem procesu. Na to bom odgovoril z enim odgovorom. Zakaj ženevski proces ni bil uspešen? Vemo, da ni bil uspešen. In če si pogledamo kriminalni režim v Siriji, potem lahko vidimo, da ne moremo sprejeti miroljubne rešitve. Kajti to je režim, ki ubija lasne prebivalstvo z raketami Skots. Seveda ta režim ne želi miroljubne rešitve. To je zelo morilski režim, napada civiliste, uporablja tudi kemično orožje proti lasnemu prebivalstvu. In kaj storila mednarodna skupnost? Sprejela je mednarodno resolucijo za umik kemičnega orožja. Ta resolucija je bila sicer sprejeta, ampak sporedno se moramo vprašati, ali bomo sedaj omogočili vse klasično orodje ali se lahko tradicionalno orožje uporablja proti sirijskemu prebivalstvu. Torej, kemično orožje ni dovoljeno, dovoljeno pa je tradicionalno orožje proti sirijskemu prebivalstvu, ki umira vsak dan. No, naj se vrnem nazaj na to vprašanje o ženivskem procesu. V Ženevi naj bi oblikovali prehodno vlado. Kolegi vlade, ki bi nadzoroval volitve, v katerem bi imeli tako vojake kot civiliste, leto, leto in pol, dve leti, bi ta koalicija pazila na to, da bi imeli res demokratične volitve. Imeli naj bi torej nek organ tranzicije, tako da bi res šli na nov režim. Tako sirijski režim kot opozicija sta se strinjala glede tega. Rusom, arabcem, američanom, evropejcem, vsem smo rekli, da sirijski režim ne bo sprejel oblikovanja tega prehodnega organa, kajti režim meni, da lahko vlada le Bašir al-Assad ali pa bodo sežgali celo državo. Torej, ni politične rešitve za ta režim. Ta režim ne bi nikoli sprejel prehodnega organa, če al-Assad ni zastopan tam organu. Potem smo videli tudi ruske pritiske šli smo v Ženevo, ampak vedoč, da ženevski proces na koncu ne bo obrodil političnih sadov, ampak seveda smo nekako zmagali v Ženevi. Pokazali smo, da sprejemamo ženevsko resolucijo iz prve konference v Ženevi, to je bila prva resolucija, in si rekli smo, da sprejemamo miroljubno rešitev. Torej, sprejemamo prvo ženevsko resolucijo, torej, da se vojska iz vojašnic umakne in da lahko prebivalstvo miroljubno protestira. To so bile naše zahteve zaradi prve ženevske resolucije. Zato smo sprejeli to resolucijo Potem pa smo imeli drugo ženevsko konferenco. In tam smo pokazali, kako se je vedel režim Bašara Lasada, kako se je vedel zunani minister iz Sirije. Zunani minister je v svojem govoru naslavljal le Bašara al-Asada, mi pa smo naslavljali cel svet, celotno sirijsko prebivalstvo, tako da smo videli, da ima sirijski režim svoje neusmiljene zahteve. Šli smo v Ženevo, sedeli smo za isto mizo s predstavniki režima. Želeli smo popustiti, čeprav smo vedeli, da se s tem naše prebivalstvo ne strine, da smo za isto pogajalsko mizo s sirijskim režimom. In da se sploh pogajamo s sirijskim režimom, ampak mi smo to storili. Pogajali smo se v Ženevi. Poslanka, ki je omenjala naše odnose z različnimi organi, s tistimi, ki želijo imeti celotno republiko. Gospa, nismo šli v Ženevo, da bi se posvetovali vsemi, ki so del vojaških sil v Siriji. Z njimi smo se že pogajali in dobili smo mandat vseh skupin v Siriji, da se pogajamo v njihovem imenu. Torej, v Ženevo smo šli s podporo teh skupin, lokalnih skupin. In sprejeli naj bi prekinitev vojskovanja. Ampak kaj se je zgodilo v Ženevi? Režim je zavrnil vse te poskuse in zavrnil je pogajanja o vseh točkah iz prve ženevske resolucije. Toliko o ženevi. Sedaj pa bi spregovoril o potrebi potem, da moramo razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo po ženevi. Seveda smo pripravljeni imeti novo konferenco, ampak mislim, da bo to precej uboga konferenca. Ker, kot sem rekel, sirijski režim sploh ne želi sodelovati. Potem terorizem. Slišali smo vprašanje, to je bilo tretje vprašanje. Samo trenutek. مستنصعات بسير الأشرار هذا يمكن سؤال أيضا Potem smo slišali več vprašanj o tej isti temi in sicer, kar zadeva ekstremiste. Naše stališče je zelo jasno. Rekli smo, da so ekstremisti prišli na osvobojena področja. To so področja, ki so jih osvobodile naše sile. Že leto dni želijo ponovno napasti ta območja in mi smo v vojni s temi ekstremisti že več kot leto dni. Ekstremisti prihajajo iz dveh kategorij. Imamo ekstremiste, ki so prišli iz sirijskih zaporov režima. Ti so bili poslani v Irak, ko so bili tam američani in britanci v Iraku. Ti ekstremisti so v Iraku postavljali eksplozivna sredstva. In ti zaporniki so bili osvobojeni zato, da so lahko bili potem nasilni na sirijskem ozemlju. Potem imamo drugo kategorijo ekstremistov, ti prihajajo zunaj. To so privrženci Al-Kaide. Nekateri so prišli celo iz Evrope. Tako da moramo vsi vedeti, vsi morate vedeti, da smo se mi borili proti ekstremistom. režim, ki je bil nasilen, pa je ščitil te ekstremiste. Nikoli se ni boril proti tem ekstremistom. Mi pa smo vedno bili v vojni proti tem ekstremistom. Vedno. Pred koncem lanskega leta so naši bojevniki začeli zelo nasilen boj proti tem ekstremistom islamske iraške države. Prišli so tudi iz Libanona, iz Derizora, Aleba, Alaba in iz drugih držav, drugih mest. Začeli smo boj proti tem ekstremistom. Začeli smo izvajati to vojno. Nekateri so se celo žrtvovali v tej vojni, kot mučeniki. Tej nasilni vojni proti ekstremistom. Tako da smo vse to skušali upoštevati v našem boju. Borili smo se tudi proti Ruso. Ti so seveda najtesnejši zavezniki režime. Zelo dobro vedo, da smo sprožili to vojno proti teroristom. Tako da moramo vsi mi, Sirici in vi v Evropski uniji, vsi mi moramo voditi boj proti tem dvem organizacijam. To so teroristične organizacije imamo islamsko državo iz Iraka, imamo tudi ekstremiste iz Libanona in tu imamo zlasti režim Al-Asada. Gre za tiste, ki so pokvarjeni in ki so bili udeleženi v korupciji, ki so škodovali sirijskemu prebivalstvu, manjšinam. Tu gre za manjšino, gre za kristjane v Siriji. Osebno prihajam iz območja, kjer imamo večino prebivalstva, ki so kristijani. Imamo kristijane različnih vrst. Leta 1921 so francozi prvič ustanovili to mesto odkudar prihajam. Imamo tudi pravoslavce, ki živijo v tem mestu, tudi muslimane, torej imamo sirice. ki živijo v tem mestu in moja družina, moja družina je sprijela vse te kristijane v domačem mestu. Tudi preden se je oče Al-Asada rodil. Preden se je rodil Al-Asad. Študiral sem na protestantski univerzi. Od osnovne šole pa vse do srednje šole sem obiskoval te šole, ki so jih vodili kristijani, protestanti in seveda smo imeli tudi druge šole, ki so jih vodili kristijani druge katoliške šole v našem mestu. Moji učitelji in profesori še vedno živijo v Siriji ali pa izven Sirije, še vedno sem v stikih z njimi. Živeli smo v območju, v regiji, kjer ni bilo nobenih razlikovanj med arabci, med kurdi, med kristijani, med muslimani. Živeli smo v zelo miroljubnem območju. Kristijani so pred režimom Baširja Al-Asada živeli miroljubno. Imeli so seveda svoje cerkve, križe, seveda so to imeli. Po odhodu francozov leta 1900. 1946 pa vse do leta 1970. Kako je bilo s kristijani? Kakšen je bil status kristijanov v tem območju? Zelo dobro so živeli med muslimani, po polnem miru so živeli, imeli smo demokracijo, imeli smo nekaj vojaških državnih udarov sicer, ampak demokracija je vedno prevladovala. Kristijani so živeli enakopravno kot muslimani. Med njimi smo imeli recimo predsednika parlamenta, ki ga poznam. Sajcakt je to bil, bil je pravoslavni kristjan, na začetku 50-ih let je bil tudi učenec moje šoli in je simbol Sirije, je kristjan, je sirijski kristjan. Njegova družina že zelo dolgo živi v Siriji. Njegova družina je bila celo proti prisotnosti francozov v Siriji. Sirijska Lantaki, eden izmed najbolj znanih ekonomistov v Siriji, recimo Kristjan. In ta je zelo močno zaznamoval sirijsko zgodovino. Osebno sem bil v Damasku. Po revoluciji. Sedem mesecev po revoluciji sem za veliko noč bil v Damasku, šel sem v crkvo petek. Obiskal sem sirijskega patriarha, katoliškega vodjo, vse druge patriarha sem obiskal zato, da bi jim čestital za praznik. Tako smo živeli. To ni bilo povezano z Alasadom. To je velika laž. Kristjane naj bi si prilastili ozemlje. Kristjani so bili kmetje. Nacionalizirali naj bi industrijo, avtomobilsko industrijo recimo. Večina kristjanov se je ocelila v Kanado, v Libanon, v ZDA med leti, torej po po letu 1980 v 80-ih letih. In vsi morajo vedeti, da je ta režim režim, ki laže, ne ščiti manjšine. Demokracija ščiti večino in manjšino. In mi prihajamo iz države, ki želi spoštovati raznolikost. Vedno smo se borili proti terorizmu, smo proti terorizmu, smo za zaščito raznolikosti, da bi zaščitili ta sirijski mozaik kultur. To je tudi podoba sodobne Sirije. Imamo večino, imamo manjšine in brez tega Sirija ne more več živeti. Ampak kljub temu pa vidim, da režim izvaja propagando. V Rusiji, so bili deležni podpore, tudi podpore zahodnjakov. In seveda bi vas opozoril, glede te propagande leži, kajti to je črna komedija. Že tri leta živimo v tej tragediji. Vse manjšine so skupaj. Ko izstrelek pade na neko ozemlje, to ni razlike med kurdi, med arabci, med kristijani, med muslimani. Izstrelek ubija vse. Vse prebivalce, brez razlikovanja ali gre za manjšine, ali gre za večino prebivalstva. Mi smo dokaz tega. Vi pa ste priča velikemu kriminalu. 11 tisoč zapornikov je bilo ubitih v enem zaporu. Videli ste tudi podobe tega. To je dokaz in rekli smo že, kako je s tem. 48 ur po ženevski konferenci smo rekli, da je to ena najhujših tragedij tega obdobja. Poglejte, kaj počne ta režim, kako je s temi kaznjivimi dejanji. To je kriminal. Potem vprašanje glede Kitajske. Sestali smo se s kitajskimi predstavniki po sestanku v Montruju. Srečal sem se s kitajskim ministrom za zunanje zadeve. Ta sestanek je bil zelo koristen. Minister je rekel, da situacijo razume, rekel je, da se je motil glede opozicije v Siriji. Potem je tudi rekel, da je bil govor Alessandra zelo slab, zmoten in da je opozicija delale zelo konstruktivno, je rekel. Tako da nas je povabil na uradni obisk na Kitajsko in seveda sem se zelo hitro odzval na to vabilo in smo v dobrih stikih s Kitajci in s kitajsko vlado. Potem vprašanje glede Irana. Iran smo povabili k dialogu po prvi konferenciji v Ženevi. Ampak kdo je povabljen k dialogu? Nekdo, ki prejme vabilo. Če pa druga stran ne želi govoriti o prvi ženevski resoluciji, potem ne more biti na drugi ženevski konferenciji. In Iran vabila ni sprejel. Iran je bil priča nasilju v Siriji. Hezbola, ki je teroristična organizacija, ne želi priti na sirijsko ozemlje, ampak Hezbola seveda pritiska zaradi Irancev. Iranci želijo biti preko Hezbole prisotni v Siriji in v arabskem svetu niso zelo priljubljeni. Hezbola pa je organizacija, ki je bila prisotna v te vojni proti sirijskemu prebivalstvu in Hezbola ni sprejela prve ženivske resolucije. Če Iran res želi pozitivno prispevati, jih seveda pozdravljamo, seveda lahko prispevajo k reševanju konflikta, ampak Iran mora najprej poskrbeti za to, da predstavniki republikanske garde in predstavniki Hezbole odidejo iz našega ozemlja, da sprejmejo prvo ženevsko resolucijo in potem sploh ne bomo nasprotovali prisotnosti Irancev na sestanku v Ženevi. Potem vprašanje ki se nanaša na opozicijske sile. Če nadzorujemo te sile, ste vprašali. Ja, seveda, seveda jih nadzorujemo. V Ženevo smo prišli z mandatom teh lokalnih opozicijskih sil in seveda smo na voljo za to, da bi pomagali vsem osvobojenim območjem. Bojevniki so bili oboroženi z našim orožjem, da bi se borili proti režimu. In ti bojevniki, te vojaške sile, pomagajo našemu prebivalstvu znotraj sirijskega ozemlja. No, govorili smo o Ženevi. Ta režim je res ostrajen in to je prva ovira pri ženevskih pogajanjih. Slišali smo vprašanje, če bi lahko imeli vojaški odgovor na to situacijo. Seveda ne. Potrebujemo politično rešitev, kajti konec koncev mora biti rešitev politična, ampak Zaenkrat imamo dve usporednici, imamo vojaško in politično usporednico. In zelo dobro veste, da če ne bomo izvajali zelo močnih pritiskov na režim, ne bo politične rešitve. Recimo, ko je prišlo do rabe kemičnega orožja pred očmi celega sveta, sem se pogovarjal z unanim ministrom, bila so v tujini, pogovarjal sem se tudi z Johnom Kerryjem in ZDA, Francija in Velika Britanija. Vsi so začeli groziti režimu, grozili so z napadom zaradi rabe kemičnega orožja in takrat je Al-Assad pristal na umik kemičnega orožja. In to je dokaz, to je dokaz, da ta režim pozna le nasilni dialog. To, kar je bilo nasilno, bo vedno nasilno. Gre za dve usporednici. Imamo vojaško in politično dimenzijo. Podpirati moramo politično ravnovesje, za opozicijo, za koalicijo, za to, da bomo oblikovali pravo politično rešitev. Mi smo za politično rešitev. Tretjina ozemlja je uničenega in seveda moramo hitro doseči politično rešitev. Ampak seveda potrebujemo prava sredstva, da bi neutralizirali nasilne sirijske sile če bo prišlo do pravih učinkovitih pritiskov na Damask, potem bomo res lahko našli politično rešitev. Ampak vsem bi radi povedali. Vsem bi radi povedali naslednje. Seveda se ne smete bati, da bi šlo orožje v roke ekstremistov in teroristov v Siriji. Seveda se lahko borimo proti tem teroristom in ekstremistom. Seveda jih bomo izključili, ne bodo vključeni v to. Tisti, ki so pravi revolucionari proti Al-Asadu, so tisti, ki bodo prisotni na ozemlju, In ti so bili prisotni takrat, ko smo začeli voditi to vojno proti Islamski republiki iz Irana, proti Libanonu, proti režimu in niso želeli ukrasti naše revolucije. Seveda smo odgovorni za lasne izjave. Vsi tisti, ki bodo za prave demokratične volitve, jih bomo podpirali. Vse te bomo podpirali. Če bomo imeli etnične razlike, razlike med skupnostmi, bo to sprejemljivo. Če bodo ti predstavniki različnih skupnosti za demokratične volitve, se bomo strinjali z odeležbo vseh na teh volitvah v tem demokratičnem procesu. الحل السياسي العادل Potrebujemo torej pravo politično rešitev. Ta mora prevladati. Podpiramo prvo ženjivsko resolucijo, sprejeli smo oblikovanje prehodnega organa. V tem organu bi seveda imeli zmirne politične predstavnike, ki jih režim sprejema, ki jih mi sprejemamo, tako da bi ti sodelovali v tem obdobju tranzicije. Zato, da bi skušali imeti novo pravo Sirijo po demokratičnih volitvah. نحن في سوريا كما قلنا أن Kot smo že rekli, se v Siriji soočamo s humanitarno katastrofo. Imamo tudi iraški embargo. Seveda se ne moremo predstavljati takšnega embarga. Ne moremo si predstavljati embarga, ki smo ga imeli tudi v Iranu. Ko smo bili še v prvi fazi konflikta, smo spraševali o tem. In mok mednarodne skupnosti je situacijo še poslabšal. Danes pa potrebujemo orože za to, da bi se soočili z vojskovanjem iz zraka. potem humanitarna pomoč, to potrebujemo. Tu lahko vidite to veliko število ubitih oseb med zaporniki. To so osebe, ki so ubite izven zaporov, gre za ženske in otroke. Ženske so v tej revoluciji odigrale zelo pomembno vlogo, odigrale so herojsko vlogo. Sveda, mogoče nismo dovolj povdarili vloge žensk. Sam sem obiskal mesto Dara na jugu Sirije in tam se je naša revolucija pravzaprav začela. Bil sem prisoten pri molitvi za časa muslimanskega praznika. V tem obisku sem se srečal žensko, ki je bila ob otroku zlomljeno nogo. Bila je ob otroku in ta ženska mi je rekla, dva ali tri otroki so umrli kot mučeniki in moj četrti otrok je ranjen. In to je poziv k demokraciji. To je zgodba te ženske, ki je sprejela, da njeni otroci umrejo za svobodo naše države, za svobodo Sirije. In takšna je vloga žensk, mater v Siriji. Potem, glede demokracije. Lahko rečem, da sem postal predsednik naše koalicije po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 Mislim, da sem s tem odgovoril na zastavljena vprašanja. Gre za enkratno priložnost, ki ste mi jo dali, zato da sem se lahko srečal s poslanci iz odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Menimo, da je Evropska unija naša najbližja zaveznica in radi bi, da ste ob naši strani, ne ob strani Alasada morilcev. Evropa je bila vedno na strani žrtev. Evropa ni nikoli podpirala morilcev in jih tudi nikoli ne bo podpirala. Vsaj upamo, da ne. Hvala. Najlepša hvala. Prisrčno se vam zahvaljujem za to vašo predstavitev in za vaše odgovore. Močno vas podpiramo vendar pa vemo tudi, da so naše možnosti in zmožnosti omejene in da smo včasih eh, popolnoma nemočni. Če si ogledamo število žrtev, število beguncev in notranje razseljenih oseb, pred kratkim sem bil v Libanonu, en milijon sirskih beguncev je v Libanonu, veliko jih je. Eh, žensk eh, z otroki, eh, moški so ostali v Siriji, pravzaprav sploh ne vedo, kje so, torej to je velika humanitarna katastrofa in zato vsi upamo, da bomo k malu našli mirno rešitev in da bodo ljudje v Siriji svobodno živeli v miru. Thank you.

Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Začnimo z naslednjo točko na dnevnem redu. Z nami je James Moran, ki je veleposlanik Evropske unije v Egiptu. Situacija v Egiptu je sedaj zelo kritična z novo ustavo, ta nova ustava, po mojem, prinaša številne pozitivne spremembe, vendar pa se zastavlja tudi vprašanje izvajanja tako na političnem področju, kakor tudi na področju človekovih pravic. Če bo ustava tudi vsebinsko izvedena, eh, to je veliko vprašanje, ali pa gre eh, tukaj zgolj za kozmetične popravke. Predsednik Mursi ni izpolnil demokratičnih in pa etičnih zahtev in pričakovanj in poskušal je zastopati le del egipčanskega naroda. Upamo, da ne bo prehodna vlada ponovno naredila napake in uh, da bo zares stopila na pot demokracije in pa načela pravne države. Pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi položaj manjšin in eh, kristjanov. Situacija se je še zaostrila zaradi uloge Saudske Arabije ki eh, je naznanila svoje bratstvo z teroristično organizacijo. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih in mesecih. Vemo, da v Egiptu prihaja do izbruhov nasilja strani različnih skupin, ampak upamo, da bo Egiptu uspelo vzpostaviti svobodno in pluralistično družbo. No, kakšna je situacija, gospod veleposlanik? So chairman and um, uh, everyone. Dobar dan. Spoštovani poslanci, dame in gospodje, skušal bom eh, storiti vse, kar je v moji moči, da predstavim trenutno situacijo v Kajru, eh, kar eh, čim bolj jasno. Nebo nad Kajrom je le redko jasno, tisti, ki ste bili v Kajru, to dobro veste. Sedaj imamo ustavo, eh, ki je tudi potrjena. Ljudstvo je izrazilo svojo voljo. Eh, kampanja eh, je seveda utrpela določene udarce in sicer predvsem zaradi bojkota muslimanske bratuščine. Vendar pa dokument sam po sebi, kot je dejal gospod predsednik, vsebuje določene pozitivne elemente naprimer najbolj eh, napredna določila na področju eh, temeljnih pravic in človekovih pravic, tudi na področju enakosti spolov. Vse to je seveda potrebno prevesti v zakonodajo in počakati moramo seveda tudi na izvolitev parlamenta. Parlament bo izvoljen nekaj mesecev eh, po predsedniških volitvah tako da moramo počakati, kako bo vse skupaj prevedeno v zakone. Potem eh, so v ustavi zapisani ukrepe glede ločitve pristojnosti med predsednikom in parlamentom. Okrepljena naj bi bila uloga zakonodajnega nadzora, vzpostavljeno naj bi bilo večje ravnotežje in uh, mislim, da bo prišlo do bolj uh, usklajenega upravljanja za strani obeh vej oblasti. E, poleg tega bo lahko vzpostavljeno sodelovanje tudi z Evropskim e, parlamentom, ko bo parlament enkrat v Egiptu vzpostavljen. E, številni poslanci v Egiptu povdarjajo, kako zelo cenijo to sodelovanje z Evropsko unijo. Ustava pa vsebuje tudi nekaj ukrepov, ki so bolj kontroverzni in sicer recimo vojaški procesi za civiliste in pa uloga vojske. Vendar pa je v dokumentu tudi veliko majhnih elementov, ki bi nas lahko popeljali na demokratično pot. Sedaj je vsa pozornost eh, posvečena predsedniškim volitvam prišlo naj bi do eh, določenih eh, težav, kar zadeva eh, kandidature in pa izpolnjevanje pogojev, glede na roke, ki so bili zastavljeni, lahko pričakujemo volitve nekje v maju. Al-Bahi, ki je zaključil na tretje mesto leta 2012 z 21 odstotki, je napovedal svojo kandidaturo in najprej se mu bo pridružil eh, Al-Sisi, eh, pa tudi eh, drugi kandidati bi se lahko pojavili. Njihovih programov ne poznamo, videli bomo, kaj se bo zgodilo, ko se bo sam proces začel. Politične stranke v Egiptu ponovno postajajo aktivne, tudi cela vrsta islamističnih strank. Položaj bratovščine je nejasen. Vendar pa je jasno, da v državi ni velikega zanimanja za spravo. Če tudi so nekatere politične obsebnosti dejale, da eh, se bo potrebno vrniti tudi na pot sprave vse to je povezano z eh, zapletenim ozračjem v Egiptu, eh, prihaja do novih varnostnih groženj na Sinajskem polotoku, pa tudi drugje v Egiptu. Pri tem sodeluje tudi sekularna gibanja kot eh, recimo 6. april. Zato je velika tudi prisotnost varnostnih sil. Evropska unija in eh, še prav posebej Evropski parlament eh, sta obsodila vse oblike nasilja in to bomo počeli tudi v prihodnosti. To ima velik učinek na Egipt, pa tudi na celoten svet in na Evropsko unijo. Eh, na Sinajskem polotoku ostaja situacija eh, precej nestabilna in eh, napad na avtobus, na turistični avtobus Tabi je predstavljal novo prelomnico, zato obstaja velik pritisk na turistični sektor in številni državljani Egipta, ki so zaposleni v tem sektorju, se srečujejo z težavnimi posledicami. Politični proces bi moral biti odprt za vse, ki spoštujejo demokratična načela. Potrebno je tudi zagotoviti vključujoč politični proces. E, to e, bo dobro za demokratičen prehod, hkrati pa tudi za dolgoročno in trajnostno varnost in tega si egipčani najbolj želijo po vseh dogodkih, ki so se zgodili po januarju 2011. Še naprej smo zaskrbljeni zaradi stanja na področju človekovih pravic. Če tudi je varnost eh, primarni faktor v Egiptu, so eh, bile eh, določene odločitve sporne. To je bilo jasno izpostavljeno tudi v zadnji eh, poslanski oziroma parlamentarni resoluciji, pa tudi v odločitvah sveta za zunanje zadeve. Zaskrbljeni smo predvsem zaradi preiskovalnega procesa. Eh, imeli naj bi eh, nacionalni svet za človekove pravice, ki bi lahko situacijo na tem področju izboljšal. Potem so tukaj procesi, zopr novinarje, ki trenutno eh, potekajo, odziv na proteste, ki je včasih eh, nesorazmeren. In eh, tukaj govorimo tako o islamistih, kakor tudi o sekularnih skupinah. Vem, da ste z tem eh, dobro eh, seznanjeni. Eh, Evropska unija se pogovarja z visokimi predstavniki Egipta in sledimo razvoju dogodkov. Gospod predsednik, izpostavili ste kristjane. Mislim, da se je eh, njihova situacija v preteklih mesecih izboljšala po zelo težavnem letu 2013, ko je prišlo do sežiga eh, številnih crkv in eh, tako naprej. Tako da mislim, da smo lahko optimistični glede položaja kristjanov v državi. Sedaj pa gospodarstvo. Mislim, da je bilo nekaj opogumljajočih znakov. Namreč eh, v novi vladi je veliko dobrih eh, gospodarskih izvedencev, ki so bolj odprti kot njihovi predhodniki za mednarodno sodelovanje, tudi sodelovanje z mednarodnimi denarnimi institucijami. In to je zelo pomembno, kajti Egipt je v veliki meri eh, odvisen od podpore treh zalivskih držav in to v dolgoročnem pogledu uh, ni vzdržen sistem. Ena izmed zalivskih držav je to sama izpostavila. Vendar pa moramo seveda najprej počakati na volitve. Namestnik eh, premjeja eh, Sisi je izpostavil tudi šibkost trenutne gospodarske politike ukvarjati se je potrebno tudi eh, z subvencijami za gorivo, eh, ki predstavljajo 20 odstotkov v egipčanskem eh, proračunu. Začela se bo kampanja o zaveščanju, s katero je potrebno nadaljevati in izvesti je potrebno reformo na področju subvencij povečali, naj bi se tudi prihodki iz uh, zbiranja uh, davkov. Poleg tega uh, je večja odprtnost tudi za spremembe na energetskem področju in vse skupaj gre v pravi smeri, kar zadeva nadaljni razvoj. Ministri za gospodarske portfelje, trgovino, ulaganje in tako naprej so vsi izrazili, uh, močno politično voljo, da izboljšajo eh, podjetniško ozračje v Egiptu. Kabinet je sprejel eh, zakone na področju ulagan eh, in takoj, ko bo sprejeta končna odločitev, bo zagotovljena pravna gotovost. Kajti, eh, Številna evropska podjetja so zaradi tega močno trpela, predvsem tista, ki so bila predmet privatizacije in zaradi tega je prišlo tudi do pretresov pri vlagateljih. Dobro je, da se nova vlada ukvarja z to temo že na samem začetku, vendar pa je še v povojih. E, ni jasno tudi, kako dolgo bo ta vlada delovala. Uh, jaz sem v Egipt prišel februarja 2012 in sedaj imamo v Egiptu od mojega prihoda že četrtega premijeja. Upam, da bo ta vlada zaključila z uh, svojim uh, delom, ampak uh, ne vemo, kaj se bo pravzaprav zgodilo. Veliko je bilo tudi razvoja na področju zunanih zadev. Gospod predsednik, mislim, da nimamo dovolj časa, da spregovorim o vseh, ampak naj izpostavim eh, nov odnos Egipta z Rusijo, eh, veliko eh, pomembnih obiskov je bilo na tem področju. Potrebno je razmišljati tudi o egipčanski zunanji politiki v svetu. Egipt želi eh, obnoviti tudi svoje odnose z Afriko in zato seveda obstajajo dobri razlogi. Ne le zato, ker je Egipt pomembna država na Eh, afriškem kontinentu, ampak tudi zato, ker je pomembno eh, ponovno vzpostaviti eh, dobre odnose z Afriško unijo. Pomembno je tudi vprašanje gradnje jezu v Etiopiji. Odnosi med Egiptom in Etiopijo so trenutno precej napeti in mogoče uh, bo potrebna mednarodna pomoč eh, tudi strani Evropske unije. Jasno smo povedali, da če se bo to dejansko zgodilo, potem morata, morajo to zahtevati vse strani oziroma obe strani, tudi, ampak Etiopija trenutno mislim, da za to ni zainteresirana. Na zadnje naj eh, spregovorim eh, še o naših zavezah. Gospod predsednik, kot zelo dobro veste, je Evropska unija prvič organizirala oziroma prvič prejela prošnjo za organizacijo misije za opazovanje volitev. Eh, govorim seveda o predsedniških volitvah. Priprave v Kajru že potekajo. Seveda bo zelo pomembno, eh, da se spoštuje mednarodna volilna metodologija, kot to vedno počnemo. Skrbno pa bo potrebno nadzorovati tudi kampanjo pred eh, samimi volitvami, glede na težavno situacijo ko je Stavros prišel v Kajro, smo slišali izjave visokih uradnikov eh, tudi z varnostnega področja, da bo eh, storjeno vse, eh, da zagotovijo zadosten manevrski prostor za vse kandidate. Takoj, ko bo potrjen datum volitev, ki ga trenutno, kot sem dejal, še nimamo, bomo začeli z organizacijo ekipe mislim, da je dobro, da smo na ta način vključeni v volilni proces in mislim, da bo to poglobilo uh, naše partnerstvo politične zaveze. Kathy Ashton uh, so bile jasno izražene v kar šestih uh, obiskih uh, v uh, Egiptu. pa tudi eh, drugi eh, visoki uradniki pogosto prihajajo na obisk eh, v Egipt. Poleg tega pa moramo seveda ukrepiti človekove pravice in sicer z finančno pomočjo, z skupnimi projekti in tako naprej. Veliko je govora o. Eh, tujem vplivu, o tujem poseganju in če se želimo z tem vprašanjem uspešno soočiti, potem se je treba tega vprašanja lotiti zrelo, recimo z uporabo najboljše zakonodajne prakse. In na to temo lahko Evropski parlament eh, veliko pove. Stavros Lambrinidis se tega povsem eh, zaveda in eh, ko opravlja svoje delo eh, skuša ugotoviti tudi, kje eh, bi lahko Evropska unija pripomogla k izboljšanju zakonodajnega okvira, kar zadeva pomoč in pa evropsko sosedsko politiko. So evropski zunani ministri zelo jasno povedali, da bomo še naprej podpirali razvoj civilne družbe in pa e, socialno-gospodarski razvoj. Zato namenjamo velik del naše pomoči in zelo pomembno je poudarati, da, pretekli, da so pretekli teden bile eh, predstavljene nove številke, kar zadeva revščino v Egiptu. Leta 2010 je bila stopna revščine 21 odstotkov, 20 eh, odstotkov in eh, to je seveda razlog za veliko zaskrbljenost. Mladi, ženske, eh, kmeti so tisti, ki zaradi tega najbolj trpijo. Osredotočamo se torej tudi na zaposlovanje, za, predvsem za mlade in pa na izobraževanje, predvsem eh, na podeželskih območjih. Eh, več bomo skušali storiti za najranjivejše skupine tudi v drugi polovici eh, tega leta. Poleg tega so tukaj tudi ulaganja Evropske investicijske banke, Evropske banke za razvoj uh, in tako naprej. In mislim, da bo Evropska komisija kmalo predstavila predlog, kar zadeva uh, ulaganja v sosedstvu. Podali smo pobudo eh, za obsežni prosto trgovinski sporazum, vendar pa je najprej seveda potrebno zagotoviti politično stabilnost. Po volitvah bi se to lahko eh, zgodilo, to pomeni, da preučujemo možnosti. Eh, in eh, prvi znaki nove vlade, kar eh, zadeva izboljšanje podjetniškega ozračja, so zelo pozitivni. Gospod predsednik, eh, dame in gospodje, naše partnerstvo za najpomembnejšo državo na jugu je zelo pomembno. Če bo proces v Egiptu neuspešen, bo neuspešen proces v celotni regiji. Zelo dolg seznam eh, rešitev eh, imamo, eh, ampak te rešitve lahko najdejo le v Egiptu, čeprav se včasih ne strinjamo za to pomembno južno sosedo, bomo ta postopek še naprej podpirali. Sodelovanje s Evropskim parlamentom je pri tem zelo pomembno in zato upamo, da vas bomo lahko pozdravili v Kajru v prihodnih mesecih in sicer v okviru eh, misije za opazovanje volitev ali pa v kakšni drugi vlogi. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Salafranka, hvala, gospod predsednik. Eh, dobrodošli, gospod veleposlanik. Hvala, da ste z nami danes eh, tukaj in da ste nam predstavili situacijo v Egiptu. Sam sem na zadnje obiskal. Egipt, takrat, ko je začela delovati delovna skupina eh, visoke predstavnice in od takrat se je situacija bistveno spremenila. V tem kontekstu nas skrbi tudi nestabilnost, eh, ki jo doživlja ta država v tem trenutku, o tem ste govorili, eh, potem pa tudi neravnovesje na gospodarskem področju, kljub temu, da se bo javni deficit zmanjšal za 12 odstotkov. to, kako se je revščina povečala, nas seveda skrbi in eh, upam, da bo zakon za olajšanje naložb eh, pomagal na tem področju. Govorili ste tudi o obisku posebnega predstavnika za človekove pravice, gospod eh, Lambrinidis. Mm, Govorili ste tudi o situaciji v sami državi. Zanima nas eh, tudi vaša ocena eh, na področju človekovih pravic v tej državi. Eh, ustavo ste pozitivno opredelili, pozitivno ste opisali. Evropska unija je poslala tehnično misijo, ki je imela nalogo, da spremlja postopek priprave ustave. Mm, tudi pri predsedniških in zakonodajnih volitvah eh, bo Evropska unija prisotna. Zanima me pa vaše stališče eh, oziroma, če nam lahko nakratko povzamete poročilo tehnične misije Evropske unije o ustavnem referendumu. Mm, ustavni eh, oziroma postopki za predsedniške volitve in pa za zakonodajne volitve bodo verodostojni samo če bodo izvedeni v pluralističnem kontekstu, vključujočem kontekstu, kot ste sami rekli, torej v kontekstu, kjer eh, bodo lahko nastopale tudi demokratične sile v državi. Mm, gospod Sisi je potencijalni kandidat, to bi odprlo potem tudi eh, druge možnosti za kandidature, ki bi predstavljale druga gibanja rekli ste, da se bo počasi izrisal eh, ta eh, načrt pred volitvami, torej eh, kdo se bo kandidiral in v kakšnih postavah. Nam lahko malo pišete to pripravljalno delo pred volitvami, ki se bodo zgodile v kratkem. Kako je s tem povezana ustava? Zdi se mi pomembno, tudi, da je najpomembnejše za to politično tranzicijo in eh, za gospodarski prehod, eh, torej to, da je država stabilna, da ne prihaja do terorističnih napadov in samo na osnovi zaupanja eh, bo eh, tako pomembna država, kot je Egipt, lahko napredovala. Hvala za delo, ki ga opravljate, eh, hvala za vodenje delegacije. Nažalost pa moramo ugotoviti, da so dogodki v Ukrajini eh, ta vikend zasenčili našo pozornost, ki jo namenjamo sicer Egiptu. Mm, to, kar se dogaja v Egiptu, je vsekakor zelo pomembno. Eh, najlepše se vam zahvaljujem za vašo prisotnost tukaj in za predstavitev situacije. Ampak. Eh, eh moramo slediti tudi eh, načrtu, ki je zdaj pred nami v zvezi z novo ustavo in pa volitvami v Egiptu. Hvala. Gospa Nejc. Hvala, eh, gospod predsednik, hvala, gospod veleposlanik, za to, da ste prišli in nam eh, zelo celovito predstavili situacijo v Egiptu. Sama sem tudi obiskala Egipt eh, in sicer tudi takrat, ko je bila vzpostavljena delovna skupina. Od takrat eh, skušam redno eh, slediti dogajanju v Egiptu. Ena stvar, ki mene in tudi druge kolege posebej skrbi, je situacija na polotoku Sinaj. To ste nakratko omenili, rekli ste, da se ta situacija slabša. menim, da je eh, del problema povezan tudi z varnostnimi omejitvami eh, in sicer v zvezi s porazumi med Egiptom in Izraelom. Ali je to še vedno res, ali Egipt lahko eh, zdaj zagotovi več policijskih sil in vojaških enot. Poleg tega na Sinaju eh, zelo nečloveško ravnajo z eh, priseljenci, predvsem iz Sudana in Eritreje. Eh, ti priseljenci so namenjeni bodi si v Izrael ali v Egipt in jih potem zajamejo beduinske tolpe, če lahko tako rečem, vzamejo jih za talce, delujejo pa zelo kruto in so zato praktično nekaznovani. Ali eh, v Egiptu obravnavajo to vprašanje ali eh, spremljajo situacijo. Če to ni na egiptovskem radarju, pa me zanima, kaj bi lahko mi naredili, da izboljšamo situacijo na tem področju. Eh, treba bi bilo izkoreniniti ta pojav. To je torej eno izmed mojih vprašanj. Drugo pa zadeva temo, ki ste jo tudi nakratko omenili in sicer eh, občutljivost v Egiptu eh, do vsakega tujega umešavanja, financiranja dejavnosti nevladnih organizacij, naprimer, ali se je kaj spremenilo na bolje eh, v zvezi s situacijo mednarodnih nevladnih organizacij, ki so in upam, da še delujejo v Egiptu. Hvala. Hvala, gospod Tenok. Uh, Hvala. Zelo toplo vas pozdravljam. Hvala za vašo celovito oceno dogajanja v Egiptu. Moram reči, da osebno in tudi v moji skupini smo zadovoljni s tem, kako prihaja do stabilizacije situacije uh, v luči nove ustave. Po mnenju kopskih predstavnikov mojega okrožja je ta ustava prinesla napredek, vendar pa sem eh, videl v novicah, da je sodišče v Kajru obsodilo eh, neke policijske uradnike na deset let eh, v neko, nekem delovnem taborišču. Eh, ne vem, ali se stvari izboljšujejo na področju vladavine prava in pa sodstva. Eh, torej, to bi že bil znak napredka, ampak eh, še vedno je veliko posameznikov v zaporu in obtožbe niso vedno jasne. Imam pa dve kratke vprašanje, gospodarstvo in turizem ali. Eh, zdaj, ko se situacija umirja, prihaja do izboljšanja situacije na tem področju. Eh, v časih revolucije je, bilo, je bila situacija na tem področju katastrofalna, sektor je bil v velikih težavah, pa me zanima, če se zdaj to izboljšuje. Potem pa eh, stališče zunanje politike do Egipta, predvsem v zalivskih državah, Eh, torej, eh, zdi se, da obstaja med državami zaliva eh, neka ločnica, glede na to, ali podpirajo Morsijev sistem ali ne. KSA in drugi so podprli novo vlado, ki jo podpira tudi vojska. Torej, kako je to povezano s Katarjem, ali bodo še naprej uporabljali svoje. Eh, finančna sredstva za podporo določenim eh, gibanjem v Egiptu. Ali pa eh, bo Katar podlegal pritiskom drugih držav v zalivu in se bo tem odpovedal. Gospod Miljan Mon. Hvala, gospod predsednik, gospod veleposlanik. Najlepša hvala za analizo trenutne situacije in pa analiza prihodnosti. Pred tremi leti se je začela eh, arabska pomlad, eh, prišlo je tudi do delovne skupine v Egiptu novembra. Eh, rad pa bi se ozaril nazaj in pogledal, kakšen je bil razvoj dogodkov, kaj se je zgodilo pravzaprav. Kakšno vlogo je v zadnjih treh letih odigrala Evropska unija, tako na široko, zelo na kratko, Eh, vas prosim, če to predstavite. Stvari niso šle tako, kot smo si predstavljali. Pred enim letom in pol smo vzpostavili delovno skupino. Eh, šest eh, milijard evrov smo vložili v to. Zakaj so šli morsi in uh, muslimanski bratje v drugo smer, kot smo uh, si predstavljali in kot so to utrdili tudi sami? Uh, Omenili ste zalivske države. Pa prosim, če na glas z nami eh, razmišljate o eh, tem načelu več za več, ali je to, čemu služilo potem partnerstvo v tej regiji, ali to služi svojemu namenu, ali je eh, bilo vse skupaj neuspeh. Želim vas vprašati tudi Eh, do katere mere imamo tukaj iluzije. Imeli smo resolucijo v tem eh, parlamentu, eh, ki je pozivala gospoda Ešton naj upravi svoje posredniške funkcije. Ali se je kaj zgodilo na tem področju? Uh, to, če bi se v Egiptu ponovilo to, kar se je v 90-ih letih dogajalo v Alžiriji, bi bila situacija katastrofalna. Vem, da nimate kristalne krogle, da bi lahko napovedovali prihodnost, ampak želim izvedeti, ali dogajanje v Egiptu spominja na Alžirijo v 90-ih letih. Hvala. Čeme? Sir Robert. Hvala. Tri kratka vprašanja, zelo na hitro. Eh, vedno, ko grem v eh, Gazo, moram potovati prek Egipta, prek Rafe v Egiptu in prek težavnih eh, vstopnih točk. Muslimanska bratovščina je imela v Egiptu težave, nadzorovali so Gazo. Pa me zanima, ali lahko poveste kaj o učinkih samo prek Egipta. Eh, je možen dostop do gaze, kaj ti izraelci eh, preprečujejo dostop z druge strani. Eh, zanima me, ali lahko pokomentirate, kako bo dogajanje v Egiptu vplivalo na to. Vem, da sem v manjšini, ampak nekaj glasov se je že oglasilo. Nekateri so rekli celo, da naj bi. Uh, uh, uh, da naj bi bombardirali piramide. E, zanima me, ali bi Evropska unija lahko bolj konstruktivno e, pomagala. E, situacija v Egiptu ni še tako slaba kot v Libiji, ampak kljub temu nas to skrbi. Zgodovinsko gledano je Egipt fantastična država. Potem pa še voda iz Nila. Egipčani so od nubicev dobivali zlato pred 4000 leti. Pa me zanima, ali lahko območje ob Nilu postane problematično območje v bližnji prihodnosti, če se bo eh, dejansko uresničilo to, kar nekateri napovedujejo. Nam lahko tukaj malo razjasnite stvari. Hvala. gospa Šake. Hvala, hvala, gospod veleposlanik, lepo, da ste prišli. Hvala za uh, vašo izjavo. Ta izjava eh, potrjuje razloge za skrb glede tega, kar se dogaja v Egiptu. Moji komentari eh, so v skladu s tem oziroma na isti liniji kot komentari gospoda Miljana Mona. Mi smo bili dovolj angažirani, Eh, upali smo tudi, da bo gospa Eštonova prišla eh, k nam in nam eh, razložila to dogajanje, ampak predolgo jo že čakamo. To je prva priložnost, da lahko komentiramo izjavo visoke predstavnice po ustavnem referendumu. Sama to izjavo lahko značim samo za čudno. Ta izjava vodi namreč v veliko zmedo glede stališča EU. Sama bom zdaj navedla izjavo. Eh, pravi, da smo spremljali dogajanje, evropski eh, strokovnjaki v eh, misiji za opazovanje volitev so to opazovali, vse naj bi šlo v redu. Rekla je tudi, da ni prišlo do nekih nepravilnosti, ki bi vplivali na izid, obžalovala pa je oborožene spopade pred referendumom potem stopna udeležbe, eh, s tem se bodo morale soočiti oblasti oziroma to podrobneje obravnavati. Velika večina pa je bila eh, za eh, osnutek ustave in ta ustava je s tem dobila zadostno podporo. Potem se izjava osredotoča tudi na vsebino. Ampak zanima me, ali je to naša izjava, naš odziv na 98 odstotno podporo. Eh, eh, vendar pa moramo upoštevati, da so eh, nasprotnike onemogočali, da bi podali svoje mnenje. Sama sem bila v stiku z aktivisti in če to izjavo postavimo ob izjave aktivistov, pa tudi določenih uradnikov, Evropske unije, ki pravijo, da je situacija slabša, kot je kdajkoli bila, eh, potem vidimo, da to ni zelo rožnato. Če pravijo aktivisti, da je situacija najslabša oziroma slabša, kot je kdajkoli bila, eh, potem ne razumem eh, take izjave gospe Eštonove. Ne vem, kakšen signal naj bi s tem dali. Zmedena sem bila tudi, ko se sploh nismo odzvali na ustavno izjavo Morsija. Ne vem, kaj Evropska unija sploh počne, pa bi to rada razumela. E, sama sem vključena v e, sosedske instrumente Evropske unije in rada bi, da bi zagotovili več e, fleksibilnosti, tako da bodo ljudje v teh državah, ki si želijo boljše prihodnosti in demokracije, to lahko dosegli. Premalo je bilo političnega vodstva, premalo je jasnosti, kaj pomeni načelo več za več. A to so politiki v Evropski uniji prodajali kot neko enotno rešitev za vse, za eh, eh, zelo raznovrstne probleme v naši sosedski eh, in naša kredibilnost je s tem na kocki. Upam, da boste lahko to bolje razložili, kajti v bližnji prihodnosti bomo imeli še več volitev, predsedniške volitve so na sporedu v Egiptu, potem parlamentarne volitve in upam, da bomo bolj resno upoštevali kontekst v Egiptu, preden dajemo take izjave oziroma preden pozdravljamo neke eh, rezultate. Hvala. Well, thank you. Thank you for... Najlepša hvala za zelo uh, relevantna vprašanja. Uh, potrudil se bom, da bom čim bolje odgovoril na vsa. Gospod Salafranka. Uh, Vi ste omenjali obisk Stavrza Lambrinidisa. Ne vem, ali je Stavrz govoril z vami pred kratkim. Vem, da je v stiku z vsemi vami. Tako je še najboljše. Zelo se je potrudil, ko je prišel. Sestala sva se z generalnim toživcem in pa tudi eh, ministrom za notranje zadeve. To sta dva ključna človeka, ko gre za eh, zapore oziroma za pravosodne eh, teme, temo pripora. Ehm, stvari so se skoraj izšle, na tem še delamo. Notranje ministrstvo nam je dalo izjavo za tisk, ko smo se sestali in ta izjava eh, je kazala na pripravljenost eh, za mednarodno sodelovanje. Eh, na ravni veleposlanikov smo pripravljeni sodelovati in to reševati še naprej. To je dodatek k tistim njegovim izjavami in k njegovi angažiranosti. Strinjam se, ustava izgleda bolj obetajoča kot tisto, kar smo imeli v preteklosti. Glasovanje in k temu se bom vrnil tudi eh, še kasneje. Torej, glasovanje o ustavi, kot ste rekli, eh, je opazovala tudi eh, misija za opazovanje volitev o tem eh, še razpravljamo, postopki potekajo. Ne vem, ali eh, bi lahko služba za zunanje delovanje dala več podatkov o tem, ampak ta misija je bila omejena samo na nekaj oseb. In eh, iz tega se lahko nekaj naučimo tudi za prihodnost, ampak bomo še videli, ali bodo volitve pluralistične in vključujoče. Zaenkrat poznamo samo enega kandidata, to je gospod Sabahi. Eh, zelo resen drugi kandidat je tudi že znan oziroma možen drugi kandidat. Eh, eh, mogoče bo kdo tudi predstavljal islamska gibanja. Obstajajo zelo aktivne islamske stranke, to vsi veste, salafisti so zelo aktivni pa še nekaj drugih strank, ki se bodo verjetno tudi vključile. Eh, potem eh, stranka eh, za pravičnost in svobodo. Ta je tudi aktivna, ne vem, bomo videli, ali se bo vključila ali ne. Gospa Neitz, situacija na Sinaju. Zelo se zavedamo resolucije z 13. marca in sicer resolucije tega parlamenta Eh, vem, da nas sinami prihaja do trgovanja z ljudmi, to nas zelo skrbi. Eh, Števila razprave smo že imeli z ministrstvom za zunanje zadeve in tudi drugimi. Situacija pa je strašno zapletena. Ena od velikih eh, težav je dostop, dostop na ta območja, bodi se diplomate nevladne organizacije, ki bi morali videti, kakšna je situacija na terenu. Ta dostop ne samo, da je zapleten, ampak je tudi zelo nevaren številne skupine, oborožene skupine delujejo na tem območju, tako da moramo biti zelo previdni, ko gre za reševanje tega vprašanja. Imeli smo pa zelo dolge razprave e, med posameznimi veleposlaniki. Resolucija je zelo dobra, mislim, da kaže v pravo smer e, in še naprej bomo delali na tem. Ali je situacija v Sinaju povezana s Camp Davidom? E, zdi se, da so resolucije na tem področju kar eh, aktivne in uspešne, eh, vendar pa je to povezano še z drugimi vprašanji. Obstajajo tudi tuji borci, eh, številni drugi elementi tudi delujejo na Sinaju, tudi borci iz Evropske unije. Egipčanske varnostne sile se Eh, zelo borijo za rešitev tega vprašanja, eh, za boj proti upornikom, ampak eh, stvar je zelo nevarna in bo tudi dolgo trajala. Situacija mednarodnih nevladnih organizacij vsekakor ni popolna, s številnimi težavami se soočajo. Nov minister je za socialno solidarnost, ki je bil imenovan ravno prejšnji teden in videli bomo, kako bo ta ministrica eh, vodila to pomembno ministrstvo. Ehm, to ministrstvo tudi sodeluje z nevladnimi organizacijami. Ta gospa ima dolgoletne izkušnje eh, pri socialnem eh, skladu, številne dosežke ima tudi na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami na socialnem in gospodarskem področju. Eh, tudi z mednarodnimi nevladnimi organizacijami je že sodelovala in upamo, da bo eh, eh, to vprašanje prej ali slej rešeno. Mm, Charles Tannock, to, kar ste povedali, je zelo resno. Naj vaši kolegi pridejo v Luxor. 80 odstotkov čovnov, ki gredo v Luxor, je bilo odpovedanih torej, prej je neka storitev stala 50 funtov, zdaj pa 500 funtov, torej situacija je resnično tragična, eh, turistični sektor propada, to vpliva na eh, družine, eh, cela območja so zdaj, so zdaj podvržena revščini, tudi Šarmen Šejk je praktično izginil z turističnega zemljevida. Ministrstvo za turizem Eh, dela vse, kar je eh, v njegovi moči. Minister je zelo aktiven, vendar pa resnično ta situacija skrbi eh, vse. Revščina se povečuje, kot sem rekel, v zadnjih letih se je povečala in to zadeva številne družine, ki delajo v turističnem sektorju. 9 milijonov delovnih mest je s tem povezanih. In to predstavlja resnično velik izziv. Mm, ta situacija pa ne bo rešena, dokler se ne vzpostavi vsaj neka minimalna varnost na eh, eh, Sinaju. Eh, Rdeče more pa je spet drugo vprašanje. GCC, to je svet za sodelovanje v zalivu. Katar je izoliran znotraj tega sveta. Eh, tako da ne vem, kako bo vse skupaj vplivalo na razvoj dogodkov. Eh, v tem svetu je prišlo do res hudega razkoraka in egipčani so eh, plačali nazaj večino denarja, ki ga je zagotovil Katar. Nekaj denarja je prišlo tudi iz drugih zalivskih držav, da so lahko povrnili dolg Katarju. Za egipčane je razmerje z Katarjem oziroma odnos do Katarja zelo zapleten. Gospod Miljan Mon, hvala za strateško vprašanje, ki ste mi ga postavili. Kakšno vlogo je v zadnjih treh letih odigrala Evropska unija? Sam sem na tej funkciji od februarja 2012 in če vam povem odkrito, naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, največ, kar smo lahko ogromno smo se sestajali tudi s Cathy Ashton, eh, delali smo eh, za spravo, eh, sodelovali s številnimi akterji, ampak stvar se na koncu ni stekla tako, kot smo želeli. Ne bi pa mogli narediti več, morda je vaše stališče drugačno, jaz mislim, da smo naredili res vse, kar smo lahko. Amr Musa je rekel, da če se bodo stvari vrnile, Eh, na prejšnjo točko. Eh, bi z zdajšnjimi z izkušnjami, ki smo si jih pridobili, lahko stvari bolje rešili. Ampak eh, med Egiptom in Alžirijo pa obstaja velika razlika. Muslimanska bratovščina je v Egiptu imela civilno oblast, na vladi in na oblasti so bili celo leto in to je zelo drugače kot v alžirskem primeru ogromno se še moramo naučiti, eh, to je res. Eh, tudi mi vsi, ki smo prisotni v tem delu sveta. Eh, Sir Robert, glede gaze, to je tudi zelo težko vprašanje, nič lažje ne bo. Hamas je prepovedal zdaj dostop, egipčani so bili vključeni v doseganje premirja. Eh, in eh, imajo tudi velik interes, da se stvari v Izraelu umirijo, ampak eh, zaenkrat ne vidim tukaj nobenih izboljšav. Mogoče po volitvah lahko pride do kakšnega napredka ali bolj proaktivne vloge pri tem zapletenem odnosu. Potem pa še dediščina, kulturna dediščina. In kar se tiče ukradenih predmetov. Uh, upam, da vam bom tukaj lahko naslednjič povedal kaj več. Uh, Egipčani pa uh, čutijo grožno, uh, kar se tiče Nila. Uh, več kot 95 odstotkov uh, sveže uh, pitne vode prihaja iz Nila. In to vprašanje res uh, skrbi Egipčane. Uh, Etiopici niso odprti za nadaljne sodelovanje z Egiptom na tem področju, ko gre za gradno jezu. Eh, nekateri pravijo, da je to njihova suverena pravica, vendar pa bi ti dve državi morali spet začeti s sodelovanjem eh, znotraj nekega okvira za sodelovanje. Eh, ne želim tukaj pretiravati, ampak mogoče bo po volitvah lažje. Ne želim, da bi to bil izgovor. Mogoče bodo egipčani takrat Eh, bolj eh, pripravljeni na pogovore. Eh, moramo pa to vprašanje zelo podrobno spremljati, kajti lahko tukaj tudi pride do nevarnih izidov. Ne vem, če bo gospa Ištonova prišla na srečanje skupine, ampak tega si želimo. Potem pa referendum. Rezultat je, kakršen je, bojkot ni bil zelo učinkovit. Um, številni ljudje pa vseeno niso glasovali oziroma jim je bilo to celo preprečeno. V izjavi smo eh, opredelili tisto, kar smo mislili. Mislim, da ta izjava ni tako slaba. Sam eh, bi rekel, da eh, je zadostna ogledati pa si moramo vsebino, kakšno ustavo so izglasovali. Seveda obstajajo problemi s to ustavo, ampak obstajajo tudi zelo obetajoča področja, predvsem glede temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Eh, to moramo podrobno spremljati. Eh, to so izglasovali egipčani sami in eh, zdaj morajo politični organi začeti to izvajati. Tukaj obstaja še veliko manevrskega prostora za sodelovanje z egipčanskim parlamentom eh, in eh, ta eh, ustava res prinaša priložnosti za izvajanje nekaterih novih pravil. Potem pa še načelo več za več. Eh, to je treba uvrstiti v kontekst eh, in to načelo izvajati na pameten način, ne nekako splošno, eh, ampak je treba stvari jasno povedati, ko gre za delovanje v Egiptu. Mislim, da je kakovost izvajanja tukaj zelo visoka. 17 milijard dolarjev je prišlo iz zaliva. In naslednjih 17 je na poti. Eh, predvsem gre za eh, posojila. Eh, kar se tiče tega denarja, vse treba postaviti v perspektivo. Morda bi lahko na določenih jasno predeljenih področjih bili boljši, če bi imeli bolj cilje, ciljno usmerjene ukrepe. To pa je vse, kar želim povedati. Hvala, gospod eh, veleposlanik. Preden zaključimo se s stankom danes do povdne, eh, vas moram eh, spomniti, da bo popovdne ob treh z nami gospod Lefler, ki je odgovorni za sodelovanje z Ameriko, za Srednjo in Južno Ameriko. Hvala.